Monsieur le Président, Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobro jutro, gospe in gospodje. Dobro jutro, varuho človekom pravic, eh, komisarki Reding in podpredsednici Reding. S tem je sejel odprta. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Slavrakasa o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012. Tako da še enkrat zelo lepo uh, pozdravljam uh, Evropskega varuha človekovih pravic gospoda Diamandurusa. Lepo, da ste tukaj. In najprej dajem besedo poročevalcu gospodu Silvestrisu, oziroma vi ste prosili za postopkovno vprašanje, izvolite. Sì, presidente, intanto benvenuto tra noi e tanti. Ja, hvala lepa, um, gospod predsednik. Najlepša uh, hvala. Uh, dobar dan in lepo pozdravljeni. Vse dobro vam želim, gospod uh, Diamandoro. Zglede na uh, mednarodni odbor. Kom, um, proslavljamo v Italiji svetovni rekord 19 sekund, ki je bil ki ga je Petro Menje leta 1969 postavil v Braziliji in ta ro, rekord je um, zdržal 17 let. Sinoči pa je ta športnik umrl in zato bi ga želel tukaj spomniti, kajti tudi bil je poslanec Evropskega parlamenta, napisal je uh, Eh, helsniško poročilo o športu in zauzemal se je tudi za vzpostavitev svetovne protidopinške agencije. Verjel je v čisti šport brez eh, drugih interesov, zato da bi se eh, promovirali pregledni interesi. Ko je dosegel rekord, je bilo to za njegovo državo velik eh, razlog za ponos. Eh, takrat je bila eh, njegova država v slabem položaju in s tem je dal mladim na jugu novo upanje. Tako da bodo sedaj športni dogodki v spomin njegovih dogodkov v različnih mestih, v katerih je zmagoval na tekmah. Tako da, gospod predsedujoči, mislim, da je zelo pomembno, da se tudi tem plenarnem eh, zasedanju tukaj spomnimo zelo predanega poslanca, ki je promoviral šport tukaj v Štrasburgu in mislim, da se ga moramo lepo spominjati in ga ohraniti v spominu. Hvala. Gospod Silvestris, najlepša hvala za vaše besede tem prehajamo na prvo točko na dnevnem redu, torej na poročilo o dejavnostih Evropskega varoha človekovih pravic v letu 2012. Najprej dajem besedo za štiri minute gospodu Salavrakosu, ki je poročevalec. Hvala, gospod predsednik, zelo lepo vas je znova videti med nami. Upam, da ne bomo doživeli ponovitev tega, kar se je dogajalo. Sedaj imamo danes med, eh, v svoji sredi gospoda Diamandorusa, varoha človekovih pravic. Zadnjih deset let je zastopal to ustanovo, ustanovo, institut, ki pravzaprav uh, daje upanje in občutek državljanom, da imajo na nekoga nasloviti svoje pritožbe. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem Osence za predloge sprememb in za delo, ki so ga vložili v to poročilo o Evropskem varuhu človekovih pravic in o njegovih dejavnostih leto 2012. Dosežen je bil velik napredek v tej ustanovi, kajti v primerjavi z lanskim letom so bili dosežki še večji. Morda bi izpostavil le nekaj specifičnih vidikov tega poročila, ki dokazujejo, kako uh, je bil dosežen napredek. Leta 2012 je bilo zelo konstruktivno leto, kajti eh, izvedenih je bilo veliko preiskav. Uh, Eh, in sicer v meri, kakršni še ni bila zabeležena v preteklosti. Tako da smo bili priča 18-odstotnemu dviga uvedenih preiskav v primerjavi z letom 2011. Število preiskav, ki so bile zaključene, so se tudi, eh, se tudi povečalo v primerjavi z lanskim letom. Eh, Varoh človekovih pravic je uh, namreč uh, odgovoril na pritožbo več kot 2442 državam in jim tudi zagotavljal na svete prek interaktivnega vodnika na svojem spletnem mestu. Po zaslugi zelo uh, dobrih informacij so številne preiskave, ki niso sodile v pristojnost njegovega dela, uh, um, oziroma njegovo, njihovo število je pa upadlo v primerjavi s prejšnjimi leti. Večina preiskav, ki so bile uvedene leta 2012, se je nanašala na primere domnevnega napačnega upravljanja, na zaprosila za informacije, eh, potem tudi na spoštovanje rokov in tako naprej. Varuh eh, človekovih pravic. uh, si zasluži priznanje za svoje delo, kajti v veliki meri se posveča tudi invalidom. In to je odraženo tudi v konvenciji pravic invalidov. Varuh človekovih pravic sodeluje s štirimi, štirimi organi, zato da bi zaščitil državljane in njihove pravice. Kolegice in kolegi, zelo toplo bi želel čestitati nove, novi eh, varuhini človekovih pravic gospe Rajli ob izvolitvi in upam, da bo resnično imela ploden mandat. Želim ji vse dobro pri njenih prizadevanjih, z prizadevnostjo, z eh, dinamiko in z glavnim ciljem, da služi evropskim državljanom. Gospodu Diamandurusu pa bi se iskreno zahvalil za zelo konstruktivno delo, ki ga je uložil v eh, svoje dejavnosti. In čestito bi mu tudi za vrte, um, ki jih je dosegel, kajti Evropska unija je s tem postala pošten, eh, poštenejša in preglednejša. In kot Grk sem mu za to zelo hvaležen. Želimo veliko dobrega zdravja, tudi sreče, osebne sreče in sreče v družini, ter želimo tudi veliko uspeha v njegovih nadaljnih prizadevanjih in ambicijah. Hvala. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Naslednji pa dobi besedo Evropski varoh človekovih pravic, gospod Diamanduros, izvolite. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Preden začnem s pripombami, naj le z velikim veseljem vas znova pozdravim tukaj, vidim, da ste spet dobrega zdravja, to me veseli in želim vam vse dobro gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci. To je seveda zame precej čustven trenutek. Rad bi se vam zahvalil za priložnost, da vas nagovorim glede mojega letnega poročila za leto 2012. Rad bi tudi na začetku izraž, izrazil globoko hvaležnost vašemu poročevalcu, gospodu Salavrakosu, za temeljito in zelo poglobljeno poročilo o dejavnostih Evropskega varoha človekovih pravic. Zahvaljujem se tudi odboru za peticije, ki me je vse čas navdihoval pri delu in me podpiral skozi vseh deset let, ko sem služboval kot varuh človekovih pravic. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Salavrakosu za njegove pripombe in želje, ki jih je pravkar uh, podal. Zelo globoko so me ganile. Gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci, leto 2012 je Eh, več kot 2000 državljanov dobilo neposredno pomoč varoha človeka pravic. Okoli 19 tisoč pa jih je dobilo tudi na svete prek mojega interaktivnega vodnika. Ne smemo podcenjevati, kako pomembno je, da se eh, državljane vodi do tistega organa, ki je najbolj pristojen za obravnavo njihovih pritoš in da se s tem pravzaprav eh, olajšajo frustracije, ko morajo opredeliti, katera je ustrezna inštitucija. Leta 2012 sem tudi dobil 2442 pritožb državljanov, podjetij, nevladnih organizacij, združen in drugih. Obravnaval sem 2460 pritožb leta 2012 in to predstavlja 18 odstotni dvig v primerjavi s prejšnjim letom. To znova sledi pri, uh, podobnemu povečanju 18 odstotkov v prejšnjem letu. Uh, To, da se če dalje več eh, ljudi obrača na Evropskega ombudsmana, potrjuje tudi število, upad števila tistih pritožb, ki ne sodijo v moj mandat oziroma mandat eh, Evropskega ombudsmana. Leta 2012 je bilo takšnih pritožb 1720, kar je najnižje število v desetih letih. To se mi zdi eh, velik uspeh in, te, in k temu uspeha sta vse čas uh, pozivali in s tem, k temu smo pripomogli tudi z interaktivnim vodnikom. 390 preiskav smo zaključili v določenih primerjih smo, so se ustanove same dogovorile k soglasnemu reš, reševanju spola. Večino pa se je zaključilo zagotovitvo, da ni prišlo do napačnega upravljanja oziroma da ni potrebna nadaljna preiskava. Dobro upravljanje sem ugotovil v 65 primerih. Ustanove so sprejele osnutke priporočila v devetih od teh primerih, medtem ko sem ostale zaključil z kritičnimi uh, pripombami. V drugih primerih sem s svojimi pripombami skušal uvesti in spodbuditi nove pri, reforme. Uh, leto 2012 smo prvič lahko zagotovili eh, konkreten odgovor na to, kako dobro evropske ustanove sodelujejo z Evropskim varhom človekovih pravic, ko skušajo izboljšati svoje delovanje. O dveh eh, objavah oziroma eh, publikacijah prejšnjega leta študij o kritičnih pripombah in kritičnih ocenah in osnutkah priporočil smo gotovili, da v 82 odstotkih eh, primerov Evropske ustanove sledijo sugestijam varuha človekovih pravic. Tudi eh, podpredsednici bi želel povedati, da je tudi stopnja skladnosti komisije v prejšnjem letu bila na ravni 82 odstotkov. Zagotavljanje najvišjih standardov ravnanja ustanov je eden ključnih elementov nalog ombudsmana. V letu 2012 po javnem posvetovanju smo oblikovali in izdali vrsto javnih načel. Pet eh, načel predstavlja zelo uh, jasno izjavo o tem, kaj evropske državljani pričakujejo od evropske javne uprave. Prva je zavezanost Evropske unije in državljanom, drugič integriteta, tretjič objektivnost, četrtič spoštovanje drugih in petič preglednost ta načela upoštevajo najboljšo prakso v državah članicah in bi naj državnim uradnikom pomagala tudi ustrezno izvajati celo vrsto eh, predpisov in pravil, ki urejajo njihove dejavnosti. Gospod predsednik, glede na to, da sem konec tega meseca upokojil, bi želel prav tako izkoristiti to priložnost, da vam dam kratek pregled nad tem, kar so bile po mojem mnenju dobri dosežki in pomembne izkušnje ustanove, ki me je trikrat izvolila na to mesto v zadnjih desetih letih. Če govorimo samo o številkah, smo v zadnjih desetih pet, pa pol letih uh, obravnavali več kot 30 tisoč pritožb in odprli skoraj da 3500 poglobljenih preiskav v domnevno slabo upravljanje evropskih ustanov. V istem obdobju je evropska uprava postala preglednejša, bolj prijazna do državljanov in tudi bolj usmerjena k izvajanju storitev. Neodvisno delo ombudsmana je po mojem prepričanju prispevalo k temu uspehu, proti administrativni kulturi izvajanja storitev za državljane. Na številnih področjih smo dosegli opremljive eh, dosežke, še še zlasti kar zadeva eh, preglednost, etično vprašanje in pravice državljanov. Odkar je začela leta 2009 veljati Lizbonska pogodba in je listina EU o temeljnih pravicah eh, postala um, obvezujoča, smo začeli delovati tudi na eh, državljanskih področjih, kar zadeva obveznost evropskih ustanov, da vodijo reden dialog z civilno družbo in večanje udeležbe državljanov pri javnih posvetovanjih. Ombudsman je prav tako eh, sodeloval pri sprejemanju odločitev in oblikovanju mnen na ravni Evropske unije in krepil tudi sodelovanje z Evropsko mrežo eh, varohov človekovih prvic. Sprejeli smo Eh, oziroma upoštevali smo tudi širitev Evropske unije, reformirali statut eh, za varuha človekovih pravic, svetovali pri eh, postavitvi to vrste ustanove v Turčiji, dogovorili smo se tudi z Evropskim nadzornikom za varnost podatkov Evropsko banko in krepili vlogo Evropskega varuha človekovih pravic pri krepitvi temeljnih pravic, krepili smo Evropsko mrežo Evro varuhov človekovih pravic in ne na zadnje parlamentu zagotavljali informacije in priporočila na številnih področjih mestih. Promovirali smo ustrezno administrativno kulturo. Seveda mora biti zato ombudsman tudi moralna oseba. In kar zadeva, tudi druge ustanove eh, morajo biti proaktivne. Ombudsman mora biti zato kreativen pri razmišljanju o tem, kako bi lahko spremenil miselnost ustanov. Še zlasti pa mora tudi promovirati kulturo storitev in zaradi tega je treba se ali intelektualno zavezati in um, sprejeti strategije, ki so osredotočene na uh, dobro državljanov in so najvišjih standardov. To so nujni temeli za izgradnjo moralnega in političnega kapitala, ki je potreben za to, da Evropski varuh človekov pravic izpolni dodane um, pristojnosti in odgovornosti, kajti naj se gleda kot na zelo pomembno protivtež egzekutivni oblasti prav tako ima neko moralno avtoriteto, ki mu omogoča, da bistveno prispeva k poglabljanju vladavine prava in h krepitvi kakovosti demokracije v Evropski uniji. Pomembno je priznati tudi to, da bi bilo možnega le malo sodelovanja brez sodelovanja vodstva in osebja evropskih ustanov te, ti so se uh, vključevali v struktur, strukturiran dialog z ustanovami in tukaj ombudsman služi kot mehanizem nadzora in predstavlja osnovni element mojega prepričanja, da na varuha človekovih pravic ne smemo gledati kot na uh, kul, uh, izraz kulture krivde, ki pravzaprav vnaša defenzivno mentaliteto v ustanove. Ne, moj cilj je bil, da promoviram krv, eh, kulturo stori, zagotavljanja storitev državljanom in spoštovanja njihovih pravic. Kar zadeva komisijo, pa bi tukaj priznal tudi podporo več drž, eh, komisarjev um, na področju številnih. Uh, dejavnosti. Izgradili smo tudi dobro sodelovanje z Evropsko investicijsko banko. Uh, Zadovoljen sem tudi, da so evropske agencije v veliki večini sodelovale z mano v polni meri, ko smo spoštovali in promovirali načela kulture izvajanja storitev državljanom. Prav tako sem vesel, da je tukaj komisarka Reding, zato da lahko eh, izpostavim to, kako je ona sama in njena uh, ekipa podpirala moj položaj in uh, ustanovo Evropskega varuha človekovih pravic. Naj priznam tudi osrednjo vlogo parlamenta in še zlasti odbora za peticija pri zagotavljanju podpore Evropskemu ombudsmanu. Parlament je zagotovil, da ima ombudsman potrebne proračunske in kadrovske vire za učinkovito delo. Zagotavljal mi je tudi dobro na, uh, podporo pri uh, spo, uh, hra, uh, obrambi evropskih uh, pravic oziroma pravic državljanov. Mislim, da smo na tej podlagi lahko dosegli dobre rezultate za državljane. Zaključil pa bom z nekaj besedami o izzivih za prihodnost. Parlament je v svoji modrosti izbiral Rajli kot mojo, izbral mojo, gospod Rajli kot mojo namestnico. Gospa Rajli je zelo dobro pripravljena za naloge, ki so pred njo. Uh, deset let je službovala na Irskem in takrat se je zelo um, dobro izkazala tako na nacionalni kot mednarodni fronti. Bila je vodja uh, reforme in širitve njene ustanove in je tudi ohranila svojo moralno avtoriteto. V mednarodni areni pa je bila osrednji uh, Eh, člen pri izgradnji Evropskega združenja eh, varuha človekovih pravic, eh, varuha človekovih pravic kot profesionalnega združenja. In ne nazadnje bo prva ženska varuhinja človekovih pravic in s tem bo prinesla tudi uh, intuicijo in uh, čustveno inteligenco in tudi um, uh, zmožnost oživljanja. S tem je odlično pripravljena za naloge te ustanove. Uh, Eden teh izzivov je gospodarski položaj. Državljani, ki jim služijo in uh, ustanove, ki jim moramo pomagati, se bodo s tem izzivom verjetno soočali še kar nekaj časa. Drug izziv je ta, da se prilagodimo tehnološkim spremembam, ekološkim, finančnim in drugim problemom, potem tudi večjemu številu starajočega se prebivalstva in tudi uh, drugim vidikom, kot so migracije. Vsi ti izzivi močno vplivajo na odnose med Evropsko unijo in državljani. Uh, Zaradi tega so pričakovanja državljanov do Evropske unije uh, osredotočena na dva parametra. Probleme, ki jih imajo in orodja, ki jih imajo na voljo, zato da bi dali vedeti, kakšne so njihove zahteve. Izziv za varuha človekovih pravic je, da se odziva na potrebe in zahteve državljanov, sočasno pa, da se zaveda tudi pritiskov in ob, uh, omejitev ustanov naslednici želim vse dobro in zahvaljujem se vam za vašo pozornost ter eh, podporo, ki ste mi jo izkazali v zadnjih desetih letih, ter tudi za čas, ki ste mi jo trikrat izkazali, da sem vam smel služiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Diamanduros. Naslednja govornica v imenu komisije pa je gospa komisarka Reding. Izvolite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 Želela sem se zlasti zahvaliti gospodu Salavrakosu in tudi odboru za peticije za odlično eh, poročilo o dejavnostih ombudsmena oziroma varuha v letu 2012. In to je pomembno, ker eh, kaže, kako vidi nadzornik eh, nadzornikov način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 te dejavnosti gradili tudi ta institut oziroma to institucijo, zato je bila potrebna potrpežljivost, profesionalizem in modrost. Vse troje združeno v vas in parlament je bil modr, ko vam je trikrat zaupal odgovornost vodenja te institucije gospod Salavrakos in njegovo poročilo, pa eh, sta se ozrla v preteklost, v to, kar je bilo opravljenega v preteklih letih, prizadevanja za poglabljanje, poglabljanje dialoga z državljani, tako da bi državljani tudi se zavedali, kakšna je odgovornost varuha človekovih pravic, tako da to resnično postane del življenja državljanov. To vam je uspelo in to je resnično eh, velik dosežek. Poglabljanje dialoga ne le z državljani, temveč tudi z institucijami in civilno družbo. Na tej podlagi je bilo možno okrepiti pravice državljanov sodelovanja v javnem življenju. Tudi zato, da postaja, postane proces odločanja v Evropski uniji bolj pregleden in to je prav gotovo po, pomembno. In eh, v letu 2013, ko obeležujemo leto drž, eh, državljanov, eh, pa državljani še vedno ne vedo dovolj, kako delujejo institucije in eh, kaj pravzaprav te institucije delajo eh, za uresničevanje njihovih interesov. Tretjina državljanov pa vendarle meni, da eh, njihov glas velja, vendar to še ni dovolj. Veliko je potrebno še narediti, da bodo državljani razumeli, da so te institucije pravzaprav tam za njih, eh, so jim na razpolago in gospod Diamanduros v tem pogledu je igral ključno ulogo pri gojenju upravne kulture storitev za državljane. In zato se vam zahvaljujemo za to, kakor tudi za eh, vaš vaše velike uspehe v zadnjem obdobju. V vašem poročilu ste izpostavili tudi izzive, tako kot jih vidite vi za naslednja leta. To potrebujemo vsi skupaj in skupaj jih moramo obravnavati še enkrat lahko povem parlamentu, da med komisijo in gospodom Demandurusom je vedno obstajala zelo lojalna in plodna, eh, plodno sodelovanje. Še enkrat velika hvala, gospod Demandurus, kajti vi ste bili pravzaprav v samem osrčju tega eh, sodelovanja. Naj vam tudi zaželim. Eh, zelo eh, aktivno in srečno upokojitev in upam, da bo možno, eh, da eh, se še obrnemo na vas in vam zastavljamo vprašanja, eh, kaj ti veliko eh, modrosti eh, ste pravzaprav nakopičili v času svojega delovanja to poročilo eh, najprej upošteva pomembne dostež, eh, dosežke institucij, vključno s komisijo, v prizadevanjih za doseganje večje preglednosti. In za 36 odstotkov se je zmanjšala stopnja pritožb eh, od 2008 na 2021 na 21 odstotkov leta 2012 od leta 2008, ko je bila mnogo višja in to je prav gotovo eh, spodbudno. Potem je tu veliko preiskav, ki se nanaša na komisijo, kar je seveda razumljivo, kajti komisija je izvršno telo unije, to je tisto telo, ki sprejema največ odločitev, ki se dotikajo državljanov. Vem pa, da je upadlo število število preiskav leta 2012 in sicer za 5 odstotkov, kar kaže na to, da na eni strani je največ pritožb na komisijo, vendar to počasi upada. Uh, in verjetno zato, ker komisija upošteva pozive Evropskega parlamenta, eh, da sprejme zavezujoča načela glede upravnih postopkov na podlagi 298. Eh, 89. se popravlja eh, gospa Reding člena tu eh, je torej obstoječa administrativna zakonodaja. Prišlo bo tudi do ocene pristopov k tem vprašanjem v državah člana, članicah. Cilj pa je, da se zberejo vse informacije o upravnih pravicah državljanov na skupnem eh, spletišču in eh, kot ste vi kot varuh povdarili, ljudje vedo, na koga se obrniti sedaj in to je prav gotovo zelo pomembno za našo institucijo. Komisija prav tako upošteva komentarje. Evropskega varuha eh, glede širitve, naprimer, eh, Dunajskega eh, in eh, tudi eh, zato, da bi osvetlila eh, to vprašanje, je komisija predlagala tudi predlog spremembe in sicer glede ocene nekaterih zasebnih in javnih projektov, ki se nanašajo na okolje. To je podprl tudi odbor za peticije in za okolje in pričakujem, da so zakonodajalci lahko sedaj sklenejo. Čim čim prej pogoje, eh, pogajanja, zato da bi se v bodoče lahko izognili eh, komentarjem vaše naslednice varuhine. V Vesela sem, da poročilo Salavrakosa povdarja, da je v osmih letih eh, varuh predstavil samo 18 poročil, kar jasno kaže, da preden se oblikuje poročilo, je potrebno najprej reševati probleme. In eh, če je naprimer samo. Eh, če je bilo potrebno samo tolikšno število poročilo na podlagi seveda obstoječih problemov, to tudi eh, nekaj pove in sicer preden se stvari razgrne to je zelo dobro. Če želimo še osvetliti, narediti bolj jasne eh, te zadeve, pa potrebuje komisija lojalno sodelovanje, ki ga bo potrebovala tudi z gospo Emili Orajli, ki ji ob tej priložnosti čestitam za izvolitev na to mesto upam, da jo bom kmalo srečala. In še besedo, eh, besedica, ki jo namenjam odboru za peticije, ki po mojem mnenju opravlja izjemno pomembno ulogo. In v tem letu eh, državljanov in tega dialoga vidimo, koliko ljudi vedo, že ve za obstoj odbora eh, za državljane in tega. To seveda državljani morajo vedeti, saj ta odbor pravzaprav eh, zastopa njihove interese tako da vedo, na koga se obrniti, da se lahko obrnejo na tiste, ki jih zastopajo. Potem sodelovanje med odborom za peticije in varuhom. To eh, gladko teče, tako tudi mora biti in sicer za, zaradi modrosti ljudi, ki so v odboru za peticije in na drugi strani zelo eh, modremu varuhu ki smo ga imeli v preteklih letih. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu delovnih skupin prav gotovo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 Izražam svojo hvaležnost gospodu Diamandurosu za opravljeno delo v preteklih letih. Odbor za peticije, eh, ko je pripravil poročilo, si je bil edin, da ste bili odličen varuh, evropski varuh. Zahvaljujoč vam je evropska uprava postala bolj pregledna, hkrati pa tudi vaše inovacije, ko sta eh, skušali prenoviti institut pritožb državljanov. Namreč uprava se ne more vedno ukvarjati hkrati z vsebino in z inovacijami in vendarle je to vam uspelo. in v okviru uh, vaših dejavnosti in uh, kot aktivn član tudi nevladnih organizacij na eh, Polskem in kasneje eh, ste potem eh, nudili odličen zgled kot varuh tudi drugim. Ne. Tu lahko omenimo tudi hiter sistem odzivanja, ko prihaja do pritožb državljanov, zato da se lahko odprejo preiskave, ko je to nujno. Potem pa tudi posredovanje informacij, ki jih državljani potrebujejo. To je tisti najtežji del. Če ne razumejo eh, zakonodaje, prava, kako to deluje v Evropski uniji. Eh, tako da ste začeli z, tudi z novimi pobudami preiskav kot varuh in s tem zaščitili pravice državljanov, kot je to primer eh, naprimer eh, v zadevi, ki se nanaša na Dunajsko letališče. Namreč seznanjeni morajo biti s pravili, potem z eh, Eh, pravili vedenja in podobno. In to je tisto, kar smo povdarili v poročilu. Zanesljivost, neutralnost, preglednost, eh, to so ta merila in načela. Ni časa, da navedemo vse, kar ste sorili, vendar se vam zahvaljujemo za preteklo delo, gospa Orajli. Tako smo prepričani, pa bo tudi odlična varuhinja, ki bo nadaljevala vašo tradicijo. Hvala lepa.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 njegova služba skrbi za to, da delujemo bolj očinkovito in pa na bolj pregleden način. Seveda mora biti varuh človekovih pravic nepristranski in mora biti oseba, ki jo vsi spoštujejo. Po desetih letih lahko rečemo, da je gospod Diamandoros prav gotovo takšna oseba. Več kot 20 tisoč državljanov se je obrnilo na varuha človekovih pravic. Deloma je šlo za pritožbe, deloma pa tudi za popraševanje po informacijah. Pogosto so državljani menili, da so bili njihovi podatki zlorabljeni ali da niso spoštovane njihove pravice. Eh, varuh človekovih pravic deluje dobro, če se drži tako napisanih, kako tudi nenapisanih eh, zakonov. V zadnjih letih je se zmanjšalo število tistih državljanov, ki so iskali samo informacije. To pomeni, da so na internetni strani že dobili dovolj informacij. V našem poročilu predlagamo, da bi tudi poslanci imeli neposredno povezavo na spletni strani varuha človekovih pravic in na ta način bi lahko varuhu pomagali in ga podpirali. Pravice je treba obraniti, tudi če gre za invalidne osebe. Evropska unija je sedaj pristopila k konvenciji Združenih narodov za invalide in zato moramo spoštovati naše zaveze, ki izhajajo iz te. Od varuha človekovih pravic pričakujemo, da bodo te pravice spoštovane. To zahtevamo tudi od, eh, človeko, eh, od držav članic. Eh, treba je poskrbeti za dostop za invalidne osebe, za slepe. Tukaj treba sprejeti določene ukrepe. Včeraj smo opozorili na to, da se na tem področju premalo zgodi na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Vertman v imenu skupine Alde za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica podpredsedujoča komisije, gospod Diamandoros. Letno poročilo je pred nami. E, to poročilo je zelo uravnoteženo in kaže na dobro delo gospoda Diamandorosa. Izpostavila bom preglednost. E, v številnih organih Evropske unije veljajo pravila preglednosti. Ampak eh, državljanom in državljankam se zdi, da preglednost še vseeno ni dovolj zagotovljena. Zato moramo dati na razpolago državljanom vse potrebne informacije. V tem smislu želim eh, pozvati institucije, naj še bolje sodelujejo z institucijo varuha človekovih pravic. Na ta način bo izboljšan medinstitucionalni dialog in na ta način se bo izboljšala poboda, eh, podoba celotne Evropske unije. Eh, poročilo omenja tudi letališče na Dunaju in eh, ta primer kaže na to, da se ob sedelovanju vseh petenih strani lahko pokažejo dobri rezultati. Na koncu želim opozoriti še na neko točko, ki je zame pomembna, kse sem poročevalka v poročilu eh, o invalidnih ženskah. Želim vas opozoriti na tem, da se moramo sredotočiti na najbolj ranljive skupine ljudi ti morajo stopiti bolj v osrednje naše pozornosti. Tukaj govorim o invalidih, govorim pa tudi o otrocih. Mislim, da bi morali spoštovati dotične konvencije Združenih narodov. Ob koncu vam želim zaželeti vse najlepše za prihodnost. Zahvaljujem se vam za vaš angažma in za vaše delo. Hvala lepa. Eh, kolega Rubih vam želi zastaviti vprašanje v okviru postopka modrega kartona. Sprejmete vprašanje, izvolite. Hvala lepa. Kolegico Vertmanovo sprašujem naslednje. Dobro, preglednost je za nas vse zelo pomembna. Varuh človekovih pravic je tukaj zastavil dobre standarde. Ali menite, da registr lobistov, ki obstaja v Evropski uniji, eh, ali bi ta registr moral zagotoviti več preglednosti, Tudi, ko gre za nevladne organizacije in njihovo financiranje. Mislim, da bi že morali vedeti, kakšna, kakšne interese imajo nevladne organizacije pri določenih področjih in v kolikšni meri se to financira tudi iz tretjih držav. Gospod Trubih, seveda se strinjam z vami. Prav gotovo bi tukaj morali narediti še veliko več, ko gre za preglednost. Pripričana sem, da se bo naslednica gospoda Diamandoru se zelo zauzela za to. Pripričana sem, da bo eh, za to poskrbel tudi odbor za peticije. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Oken v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Troje bi želela povedati. Najprej se zahvaliti iskreno eh, gospodu Salavrakosu in tudi gospodu Diamandorusu za sijajno delo, ki je prispevalo k temu, da institucija varuha postane solidna. Upam, da je solidna. Eh, to je ena od evropskih institucij, eh, ki so resnično na voljo državljanov in jih resnično lahko uporabljajo. In upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala in ne glede na težave imamo pravega varufa, eh, eh, ki bo lahko gradil, ki gradi naprej to institucijo in krepi pristop državljanov k tem pravicam. Ni dovolj, lahko rečemo, da pravzaprav dobra uprava ni še nekaj, kar že obstaja, ni še vse dobro urejeno. Uh, in potrebno je to pravzaprav zasnovati na storitvah in zaščititi državljana bolj kot uradnike, kajti to je tisti najmočnejši adut ki ga lahko imamo v Evropski uniji, da imajo državljani občutek, da eh, se jih dobro obravnava. In eh, ne nazadnje bi. Eh, omenila še eh, nekaj glede eh, kandidatov na to mesto, eh, kajti res je, da je bilo tudi že nekaj poduzetega glede državljanov in e, medicinskega področja. In to, kar se je zgodilo, je, da je bilo vse skupaj za dve leti ohromljeno. In obšli so sklep Eh, varuha, tudi nas so obšli, hkrati tudi sodišče, ki je tako ravnalo in kaj bi se zgodilo in dogajalo, če bi eh, vedno industrija imela zadnjo besedo. Najlepša hvala za odlično delo in eh, še veliko tega bo potrebno postoriti. Hvala. Tak, hvala lepa. Äh, hvala lepa. V imenu Guenge e dobi besedo gospod Čuntis za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. V imenu svoje skupine želim izraziti podporo poročilu gospoda Salavrakosa, gre za polno podporo odbora za peticije. Zakaj? Zato, ker gre za zelo pozitivno naravnanost delovanja eh, na tem področju. Eh, delovanja gospoda Diamondorusa, ki se mu zahvaljujem za deset let dela, ki ga je posvetil Evropski uniji. Odlično delo, zlasti če upoštevamo vse težave in tudi institucije EU pravzaprav eh, ne olajšujejo tega dela. Splošen komentar glede dela in dejavnosti varuha. In to je nekaj, kar bo potem veljalo tudi za naslednico gospoda Diamandorusa. Jasno je, da mora to delovanje biti učinkovito, v ta namen pa mora uživati podporo vseh organov Evropske unije. Vsi, vsa telesa Evropske unije morajo izraziti to podporo. Zelo veliko je problemov in to je jasno, ki se bodo še pojavljali zaradi slabega upravljanja, zaradi slabe uprave in ki se bodo znašli pred varuhom. Zato je pomembno, da različni organi Evropske unije zlasti komisija pravzaprav delujejo čim bolj transparentno, zato da se državljani lahko obrnejo na varuha, če pride do problemov in da vedo, da, bo, da bodo obravnavani pravično. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo v imenu skupine AFD, e gospod Paška. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, gospod Varuh, letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha je povzetek dejavnosti, dejavnosti tega, te institucije. In to poročilo povdarja, da v desetih letih delovanja je gospod Jamendoros iz te institucije naredil eh, stabilno institucijo, učinkovito institucijo, eh, ki je na ravni tega, za kar se zauzema Evropska unija. In tu so informacije, ki se nanašajo na te dejavnosti. Zahvaljujoč temu delovanju državljani bolje vedo, na koga se lahko obrnejo. In to je pomemben vidik družbe, eh, ki, eh, kjer upravljanje dobro poteka, kjer je uprava učinkovita in kjer se izvajajo eh, najbolj, kjer stvari potekajo najbolj učinkovito. Eh, potem tudi upoštevanje eh, zahtev Evropskega parlamenta in eh, drugih institucij. Gre za zelo dobro sodelovanje med državljani in evropskimi institucijami, ki je glavni predmet teh prizadevanj. Zahvaljujemo se varuhu za odlično opravljeno delo, zahvaljujem pa se tudi poročevalcu za njegovo delo, ko je pripravil poročilo za našo razpravo. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo gospod Vlazak v imenu skupine EKR. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, úřad evropského ombudsmana pod vedením pana diamandourose vykonal. urad varuha za človekovih pravic je v zadnjih desetih letih opravil odlično delo in zato se ombudsmanu zahvaljujem v imenu naše politične skupine. vendar pa ne smemo pozabiti na to da tukaj še vedno obstaja prostor za izboljšavo. vsi vemo da imajo samo sodišča možnost izdajati zavezujoče odločbe. Mandat varuha človekovih pravic se omejuje na priporočila in preiskave. Varuh človekovih pravic se lahko odzove na ta način, da zagotovi visoko kakovost njegovega dela in zato, da je moralno neoporečen. Um, varuhu človekovih prvic moramo omogočiti več manjivrskega prostora. Morali bi ga večkrat povabiti v parlament, zato da bi lahko predstavil poročila in da bi lahko jasno povedal, kje je Evropski parlament napravil napake. Včer, eh, lansko leto je bilo obravnavanih 24 pritožb Eh, ki so se nanašali na Evropski parlament in pravzaprav ne vemo, kakšni ukrepi so bili sprejeti za odpravo letih. Tudi, ko gre za učinkovitost eh, porabe naših sredstev, mm, bi si tukaj želeli še kakšne, še kakšne izboljšave. Rešitev vsakega primera stane 13 tisoč evrov. V Češki republiki stane rešitev takšnih pritožb 13 tisoč kron, kar je 25 eh, krat manj. Vem, da je večjezična politika v Evropskem parlamentu velika obremenitev, ampak eh, vseeno mislim, da bi morala biti ta številka primerljiva na evropski ravni in na nacionalnih ravni, ravnih. Um, želel bi si, da bi bilo o tem zapisanega nekaj tudi v letnem poročilu človekovih pravic. Hvala lepa in želim vam vse najboljše za naprej. Hvala lepa. Sedaj pa še preostali govorniki. Kot naslednji dobi besedo za dve minuti gospod Jar. Spoštovani gospod predsedujoči, lepo, da ste spet z nami. Spoštovani gospod Diamandorus, če primerjamo številke iz eh, preteklih let, lahko hitro gotovimo, da je naš varuh človekovih pravic, gospod Diamandorus, tudi leta 2012 opravil zelo, uh, dobre, zelo dobro delo. Um, približno 1700 pritožb je spadalo v njegovo um, pristojnost skoraj 20 odstotkov več kot v preteklih letih. Omenili smo tudi posebno poročilo o Dunajskem letališču, to je pravzaprav zgledno delo sodelovanja med eh, odborom za peticijo in eh, um, ombudsmanom. Um, več kot 20 tisoč eh, državljanom je ombudsman lahko neposredno pomagal. Prav tako je zastavil pet kriterijev za delovanje javnih služb. Eh, preglednost, spoštovanje za druge, preglednost, dobro upravljanje in tako naprej. Eh, te kriterije lahko podpiše vsak poslanec. Prav tako je poskrbel za izdajo kodeksa za dobro ravnanje v evropskih institucijah. Gospod Diamandorus, eh, Ob koncu bi se vam želel zahvaliti ne samo za vaše delo v letu 2012, ampak za vaš angažma v preteklih desetih letih. Od leta 2003 ste zasedali ta položaj, vzpostavili ste omrežje evropskih ombudsmanov, pomagali ste na tisoče državljanom, uprava je z vami postala bolj učinkovita, bolj pregledna in mandat eh, varuha človekovih pravic je dobil veliko večjo prepoznavnost. Seveda se lahko vprašamo, ali bi lahko vaš mandat še izboljšali ali bi lahko izboljšali sodelovanje med odborom za peticije in pa uh, varuhom človekovih pravic. Seveda bi lahko to sodelovanje iz, še izboljšali, ampak uh, to je možno samo zaradi vaše odlične dediščine. Eh, torej, želim vam vse veliko uspeha za naprej in zelo obžalujem, da nas zapuščate. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo gospod Boštinaru za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dobrodošli spet nazaj eh, pod predsednice Evropske komisije, spoštovani kolegi, gospod Diamandorus, gospod Varuh pravzaprav gre za nekaj izjemnega, ko lahko prisluhnimo predstavnikom vseh eh, političnih skupin, ki se v superlativih izražajo eh, glede institucije varuha. In to je resnično priznanje gospodu Nikoforosu Diamandorusu po desetletnem delovanju v tej funkciji. Hvala lepa za vašo dosegljivost in vaš prispevek k promoviranju kulture dobre uprave in preglednosti v Evropski uniji. Naj izrazimo tudi svojo hvaležnost za odločen način na katerega ste to delo v preteklih letih upravljali. Tudi uspešnost leta 2012, ki je bila omenjena eh, tudi eh, v delu, ki se nanaša na Dunajsko letališče. Vse eh, to je bilo predmet soglasja, glasovanja in Evropska komisija in zadevni odbor so, sta lahko poiskala ustrezne rešitve. To je pomenilo tudi priložnost, da lahko še naprej delamo na spremembah osnutka direktive o vplivih na okolje, tako da se kaj takega ne bo nikoli več zgodilo v prihodnje. In dobrodošlo je poročilo Zanonja, ki bo sprejeto na prvem zasedanju oktobra meseca. To bo prispevalo k rešitvam ki se jih išče v okviru dejavnosti odbora eh, za peticije. Eh, več kot 57 odstotkov preiskav pa eh, je pravzaprav se nanašalo na Evropsko komisijo. In potrebno je opozoriti, da je še prostor za boljše upravljanje in sicer na podlagi standardov in norm, s katerimi bo delala nova varuhonja človekovih pravic in dejavnosti gospe Orlaj, bojo pra, Orlajli bodo prav gotovo bile na isti višini. Nasvidenje in hvala lepa. Hvala lepa. Še enkrat vas želim spomniti na to, da je dnevni red izredno poln. Prosim vas, da se držite časa za govor, da vam ne bom prisiljen vzeti besede. Pripričan sem, da se bo kolegica Jetenmik zelo natančno držala svojega časa za govor minuta in pol. Venaja, johtamaša puhetta, entisele, pajkalane. Hvala lepa. Vesela sem, da je predsedujoči spet zasedel svoje mesto tukaj in da je tako odličnega zdravja. Gospod ombudsman, zahvaljujem se vam za vaše delo in vam čestitam. Opravili ste zelo dragoceno delo eh, in eh, vaše delo prav gotovo ni bilo enostavno. Zazemali ste se za odprtost in preglednost v Evropski uniji, za dobro upravljanje. Skušali ste spodbujati ta načela in ste naleteli tudi na nekaj ovir. Ampak vseeno mislim, da ste dosegli zelo dobre rezultate in zato se vam zahvaljujem. Kriza je v zadnjih nekaj letih pokazala da obstajajo velike pomankljivosti pri odprtosti in preglednosti Evropske unije. Prikrivali smo napake bank in držav članic in to je zaustrilo krizo. Potrebujemo dodatna prizadevanja na področju preglednosti in odprtosti, tako da se to ne bo ponovilo. Uh, Pogled, um, okrepiti moramo preglednost Evropske unije na vseh ravnih in spodbuditi zaupanje naših državljanov. To bo pomenilo, da se bomo lažje ukvarjali z problemi in da se bomo z njimi ukvarjali pravočasno. Tokrat nam to ni uspelo. Potrebujemo zakonodajo o dobrem upravljanju in prepričana sem, da se strinjate z menoj. tem smo začeli v času vašega mandata. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaše delo ter vam želim uspešno upokojitev. Hvala lepa. Ne vem, če sem spregledal gospoda Helmerja, ampak v dvorani ga ne vidim, tako da dajem besedo naslednji govornici. Za dve minuti dobi besedo gospa Maconi. presidente e anche da me gli auguri. E... Hvala lepa. Tudi jaz vas pozdravljam, svet nad nami, gospod predsedujoči. Letno poročilo o delu varuha človekovih pravic predstavlja tudi končno oceno dela gospoda Diamanturusa. On se je odločil, da se bo upokojil. S tem zaključuje desetletje pozitivnega delovanja, ko gre za učinkovito strukture, podpore državljanom. Vse to odraža zavezanost gospoda Diamanturasa, ki je za svojo dolgoročno vizijo se zauzemal za spodbujanje in izgrajevanje boljših stikov med eh, evropskimi institucijami, ombudsmanom in eh, evropskimi državljani. Kot eh, predsedujoča odboru za peticije želim povedati nekaj o tem, kako se je izboljšalo sodelovanje med odborom za peticije in pa institucijo ombudsmana. To kaže na to, da to omrežje dobro deluje in da skupaj podpiramo državljane. Skupaj smo poskrbeli za povezavo med državljani in evropskimi institucijami. Pravzaprav smo dali, eh, smo obranili pravice evropskih državljanov in jih zaščitili. Evropsko unijo sedaj uh, pesti kriza. Uh, to je seveda zaostrilo življenje naših državljanov in vesela sem, da se je gospod Jamdorus na to tako učinkovito odzval. Hvala lepa. Naslednja govornica za minuto in pol. Gospa Geringer de Odenberg. Hvala lepa. Zelo žalostna sem bila ob novici, da profesor Diamandorus več ne bo Evropski varuh človekovih pravic, kajti v zadnjem desetletju je z nami zelo dobro deloval. Torej, govorim o odboru za peticije. Zelo si je prizadeval na področju preglednosti postopkov in na področju boljšega obveščanja naših državljanov. V zadnjih letih je obravnaval več kot 2500 eh, pritožb, eh, te so se nanašale na slabo upravljanje. V več kot 20 tisočih primerjih je podal eh, informacije. Ko gre za preiskave, so se te zvišale za 23 odstotkov v primerjavi z letom 2011 zahteve po informacijah so se znižale, kar kaže na to, da interaktivni vodnik, ki ga je dal um, ombudsman na razpolago, deluje dobro. Števila pritožb. Število pretožb, ki ne spada v pristojnost ombudsmana, se je tudi znižalo in je v lanskem letu bilo rekordno nizko. Poročilo jasno kaže na to, da še vedno ni v zadostni meri zagotovljen dostop do dokumentov evropskih institucij in da tukaj še ni dovolj preglednosti. 25 odstotkov um, pritožb se je nanašalo ravno na to temo. Ob koncu želim uh, gospodu Diamandorosu zaš- čestitati za dosežke v zadnjih desetih letih za prizadevanje na področju dobrega upravljanja Evropske unije. Želim se najboljše naslednji varuh in človekovih pravic in upam, da bomo še, nadal, še nadaljno izboljšali postopke v Evropske uniji. Hvala lepa. Kot naslednja za eno minuto dobi besedo gospa Harkin. President. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, lepo vas pozdravljam na vašem starem mestu. Želim tudi se zahvaliti gospodu Diamandorusu za njegovo delovanje v imenu evropskih državljanov. Vaš urad se je z slabim upravljanjem ukvarjal na odprt, uravnotežen in pregleden način. Urad eh, človek um, varuha človekovih pravic je bil v dobrih rokah. Vi ste uvedli nekaj dobrih praks in to je spodbudilo zaupanje pri naših državljanov. Zmanjšali ste demokratsk, eh, mm, demokratski primankljaj. Vesela sem, da je ena izmed vaših prednostnih nalog dialog z udeleženimi stranmi. Um, Pletenost državljanov v Evropski uniji ni samo udeležba na volitvah vsakih pet let, ne več želijo eh, odločati tudi o zakonodaji, o postopkih, ampak če jim to ni omogočeno, potem izgubljajo zaupanje eh, in eh, nam to zamerijo. Vi ste pomagali tukaj ustvariti več zaupanja. Um, zahvaljujem se vam za vaše delo in eh, vse najboljše pri njem delu želim tudi gospe O'Reilly. Eh, vi, gospod Ombudsman, ste pokazali, da je zaveza zaščiti pravic državljanov najboljša podlaga za takšno delo. Hvala lepa. Naslednji je za dve minuti gospod Kelly. Uh, Hvala lepa. Kot je povedal tudi moj kolega, gospod Bostinaro, je nenavadno, da ta hiša soglasno hvali neko evropsko institucijo. Eh, vi ste izjema, v glavnem zaradi vašega dobrega dela, eh, ki ste ga upravljali v zadnjih desetih letih. Kot je povedala že komisarka Redingova, ste bili zelo strokovni, bili ste pa tudi dovolj potrpežljivi in dovolj modri za to mesto. Mislim, da ste bili idealna oseba za to mesto. Ni, nimate prekomernega ega in eh, vaše delo ste opravljali na učinkovit in eh, dostojanstven način. Želim vam lepo eh, upokojitev. In uh, gospe Orejli, pa želim se najboljše pri prevzemu vašega mandata. Vi ste sprejeli številne napredne ukrepe, na te ste lahko ponosni, 66 odstotkov pritožb eh, je bilo obravnavanih v enem letu in to je krajše, kot se pogosto zgodi v državah članicah. Eh, birokratske, eh, birokratske institucije tam pogosto ovirajo državljane, zato se raje obrnejo na vašo institucijo, kjer so pritožbe hitreje obravnavane. Prav tako ste pomagali več kot 12 eh, tisočim državljanom, ki ste jim bodi si pomagali v pritožbah ali pa ste jim dali na razpolago informacije in to je prav gotovo odpravilo demokratski primankljaj. Um, Več državljanov je danes zadovoljnih za vašim odgovorom in se ne odloča za uložbo nove pritožbe. Pa tako ste se oprli na institucije, drž na institucije v Evropski uniji, kjer so vam te lahko pomagale. Torej, želim vam vse lepo za naprej in se vam zahvaljujem za vaše delo. Hvala lepa, gospod Kelly. Sam vam čestitam predvsem zato, da ste se držali svojega časa za govor kot edini danes eh, dopolne. Naslednji dobi besedo gospod Cashman. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod Diamandurus, eh, napisal sem govor, ampak kaj lahko sedaj sploh rečem? Ko, pris, ko ste prisluhnili današnjim eh, pripombam, vas ste se verjetno počutili, kot da poslušate svojo osmrtnico. Ampak temu ni tako. Dejansko ste opravili izredno delo, izboljšali ste možnost dostopa do dokumentov evropskih institucij, čeprav nažalost še vedno največ pritožb dobimo ravno na tem področju, ko gre za preglednost in pa dostop do dokumentov. Zagotovili ste tudi to, da so vse institucije bolj odgovorne državljanom, kot so bile prej. Potem eh, veliko dela ste opravili na področju prizdevanja za invalidne osebe. Um, večkrat ste nas poklicali kot odgovornosti in tega ne bomo pozabili. Naj povem, da bo naša naslednja varuhinja človekovih pravic eh, Emily O'Reilly in to nas eh, spomni na to, da mora ta položaj biti ne samo politično neutralen, eh, ampak mora to dejansko tudi biti. Deset let odličnega dela ste odpravili v odboru za peticije, se držimo vaših stališč. Prizadevali si bomo na področju naprimer Južne Španije, kjer je veliko nezakonitih graden. Ti primeri še vedno niso bili rešeni. Ampak eh, vemo, da bo vaša vnema in predanost pri delu ohranjena. Vi ste prevzeli ta mandat od eh, Jakoba Sodermana. Eh, no, ehm, vaša dediščina pa bo zagotovila, da se bo dobro delo ombudsmana nadaljevalo tudi pod vodstvom gospe O'Reilly. Hvala lepa. Spoštovani kolega, naslednji dobi besedo za eno minuto, gospod Kacak. Gospodin predsedatelj, uvažajma gospođo komisar, uvažajmi gospodin Diamandouros, a sešto se presedinjavam kem blagodaj. Hvala lijepa. Želel eh, bi se vam zahvaliti za vsa vaša prizadevanja v zagotavljanju preglednosti in dobre uprave v Evropske uniji. In, eh, tako ste delovali kot varuh človekovih pravic, bili dejavni v vseh državah, članicah Evropske unije. In glede na to, da eh, je bilo objavljenih na internetu eh, več kot 60 odstotkov pritožb, je eh, prav gotovo zelo pozitivno. Veliko pritožb se nanaša na pomankljivo preglednost In eh, to je prav gotovo zaskrbljujoče, ker kaže na eh, pomankanje zaupanja s strani državljanov. Zato eh, pozivam tudi gospod Rajli, ki bo vaša naslednica, da tudi sama tako ravna. Najlepša hvala in vse najboljše za vašo pokojitev. Hvala. Naslednji gospod Beker za dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, cenjeni varoh človekovih pravic, kolegice in kolegi. Za bilanco v tem poročilnem letu in za celotno dejavnost bi se tudi sam uh, iz srca zahvalil gospodu Diamandurusu, kajti uh, je zelo stvaren in strokoven varuh človekovic in eh, spoznal se ga kot partnerja odbora za peticije. Še zlasti pri posebnem poročilu o širitvi Dunajskega letališča in o posledicah letega, ki so se potem pokazale. Eh, s tem so se optimirali postopki evropskega upravljanja, kot je sama dejala tudi komisija. Tudi eh, javnost se je lahko učinkovito vključila v pred eh, obdobju postopka na sodišču, kot uh, je bilo potem uh, tudi, kot bo zdaj zapisano tudi v relevantni direktivi. Zahvalil bi se vam tudi za vso strokovno delo. Spoznal sem vas kot velikega strokovnjaka. V, novi varuhini seveda vidimo velike strokovne, strokovna znanja in osebni angažma in pozdravljam to, da se omenjajo tudi določeni bistveni vidiki, naprimer cilj učinkovitega komunikacijskega dela, Tukaj je padla ključna beseda Starcase, potem učinkovita raba spletnih instrumentov, ki naj bi privedla do tega, da bodo državljani lahko znadaljno spremljali svojo zadevo po spletu. Veselju bi se, če bi se nadaljevalo delo z odborom z peticije tudi z novo varuhinjo in kakovost uh, tega dela bi se po mojih željah morala ohraniti, tako da bomo želi dobre koristi v, korist, eh, v prid eh, državljanov in državljank Evrope. Osebno pa vam želim veliko, veliko zdravja in zelo lepo obdobje, ki je še pred vami. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod kolega. Naslednji govornik za eno minuto je gospod Ertup. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo se veselim, da vas znova vidim med nami želim vam, želim vam gospodje Manduro, vse dobro na vaši nadaljni poti in se vam zahvaljujem za odličnih deset let delovanja v Evropski uniji. Zadnja anketa je pokazala, da 52 odstotkov vprašanih evropskih državljanov vidi nalogo Evropskega varuha človekovih pravic, da posreduje v njihovih pravicah in da jih o tem obvešča. Mislim, da je to prava pot, vendar pa je tukaj bilo še premalo ozaveščenosti med državljani. Mislim, da je treba o tem, o vaši vlogi in nalogah obvestiti še več državljanov. Imamo več kot pol milijarde eh, državljanov Evropske unije in če sem prav raziskal številke, je v letu 2012 bilo prijetih 2442 pritoš. Mislim, da je to premalo, ne zato, ker bi se želeli več pritoš, ampak zaradi tega, ker to kaže tudi na to, da evropski državljani niso ustrezno informirani o vaši instituciji. 42 eh, odstotkov ki, eh, državljanov, ki menijo, da je evropska uprava nepregledna, pomeni, da je delaž pred nami še veliko, ampak vam za vaše delo pa se iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Naslednji govornik za dve minuti, gospod Itogas Anguilo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2012 je nekaj posebnega, kajti vedeli smo, da nas bo gospod Mandoros oktobra zapustil. Uh, Rad bi se vam zahvalil za to, kar ste naredili v obdobju desetletnega dela. Zagotovili ste kulturo storitev, dobrega upravljanja in vodenja Evropske unije. Vedno ste tudi izjemno pripravljeni sodelovati tudi z odborom za peticije Evropskega parlamenta. Čestito bi gospodu Salavrakosu za to poročilo. Je izjemno odlično. Veliko prednosti in dobrih um, točk omenja glede dela. Namreč 56 odstotkov pritožb je bilo predloženih preko interaktivne spletne strani. To kaže, da modernizacija orodi vsekakor je služila svojemu namenu. Prav tako je, je bila ta digitalizacija uh, Eh, zelo koristna pri filtriranju vprašanj državljanov. Ljudje se če dalje več zavedajo eh, pravic državljanov prek vaše ustanove in lahko tudi poskrbijo za njihovo uresničitev. Če si pogledamo interaktivnost, eh, se lahko ta zagotavlja tudi večjo učinkovitost in dobro preglednost dela sodišča. Eh, Evropski človek, varoh človekovih pravic se je tem temam posebej posvetil leta 2012 in dokazal je, kako dober je pri svojem eh, delu in pri zagotavljanju tega, da se Evropska konvencija o eh, invalidih upošteva in da se k njej tudi pristopa. Iz poročila lahko berete, da so se dosegle tudi tesnejše vezi z evropskimi državljani in tudi, da se je okrepila Evropska mreža varohov človekovih pravic. Doseženi so bili boljši odnosi z Evropsko upravo in tudi uh, uvedli so se boljši administrativni uh, principi in načela. Torej, odlično eh, poročilo, hvala obema. Hvala vam, gospod kolega. Naslednji nagovornik je gospod Mirski za minuto. Izvolite. Najlepša hvala. Zelo skrbno sem prebral poročilo o vašem delu, gospod Varuh, in rad bi se vam eh, iskreno zahvalil, gospodje Manduros, za opravljeno delo. Rečem pa lahko, da ene naloge pa niste v celoti zaključili. Leta 2004, 11. marca, je Evropski parlament sprejel resolucijo 5051, eh, ki je govori o tem, da je bilo več kot 3000 ljudi prikrajšanih za pravico državljanstva. To pomeni 50 odstotkov prebivalstva Latvijske republike. Uh, prejeli ste veliko pritožb na podlagi tega dejstva in tudi signale uh, ste slišali o tem nezakonitem ravnanju. Te, to težavno vprašanje še ni bilo razrešeno. Ali se vam ne zdi, da je to nepošteno, gospodje Manduros? Mislim, da je bila odprta Pandorina skrinica in da nihče tega tež, eh, problema ni skušal rešiti. Vsaj ne doslej. Hvala lepa. Hvala. Naslednji govornik za dve minuti, gospod Papa Nikolav. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo vesel sem, da vas znova vidim na podiju. Resnično me to veseli in želim vam uh, veliko in obilo zdravja. Gospe in gospodje. V tistih državah, ki so najbolj soočene z težavami, ki izhajajo iz evropske krize, sedaj vidimo krizo v smislu zaupanja državljanom v Evropsko unijo. Če dalje več je skepse med evropskimi državljani do Evropske unije. Letošnje leto je leto, evropsko leto državljanov. In Zahvaliti se moramo seveda podpredsednici komisije za to, da v tem letošnjem letu državljanov vsi govorimo o tem, kako bi lahko konsolidirali in podprli vezi med državljani in Evropsko unijo. Varoh človekovih pravic je v vseh teh letih igral zelo pomembno vlogo pri vseh teh prizadevanjih. Dobili smo zelo dobro poročilo poročevalca Salafrakosa, ki Eh, se nanaša na leto 2012. Hkrati pa tudi zagotavlja oceno celotnega desetletja in mislim, da v celotnem desetletju ustanova, eh, da je bila eh, ustanova in funkcija varuha človekovih pravic konsolidirana in utrjena v osebi gospoda Diamandurisa. Vsi smo že pohvalili njegovo delo in uh, podpreti moramo to ustanovo tudi v naslednjih letih, prav tako pa naslednico gospoda Diamandurosa, gospod O'Reilly, ki bo znova skušala pospeševati to vlogo. Zdaj moramo zagotoviti to, da bodo državljani se čutili bliže Evropske unije. To, kar smo dosegli zdaj z Evropskim varuhom človekovih pravic, je mogoče še dodatno utrditi in okrepiti, po mojem mnenju. Neposredne povezave težave, ki smo jih dosegli s to interaktivno spletno stranjo, uh, je uh, izboljšalo položaj vseh teh letih. Gospodje Maduro, želim vam veliko dobrega zdravja. Uh, bili ste kos vaši vlogi v zadnjih desetih letih, spoštovali ste jo, hkrati pa ste bili tudi v čast vaši domovini Grči. Hvala. Najlepša hvala, gospod kolega. Potem pa zdaj ko smo slišali vse govornike, prehajamo na postopek HDI in prvi govornik za eno minuto je gospod Valesa. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Če mi dovolite, bi se želel tudi osebno zahvaliti našemu varuhu človekovih pravic. Najlepša hvala za vaše delo v zadnjih desetih letih. Uh, položaj Evropskega varuha človeka pravic je nekaj posebnega in tudi ob, to je občutljiv položaj na nek način. Če bi sedaj povzemali vaše delo, bi morali reči, da je bilo zelo konstruktivno. Mislim, da je varuh človekovih pravic povezava med nami in državljani. Varuh človekovih pravic je nekdo, ki rešuje probleme, hkrati pa si prizadeva za preglednost evropskih ustanov. To s pomočjo in eh, z delom uprit naših državljanov, da se znajdejo skozi naše administrativne postopke, je zelo pomembno. Zato bi se vam znova želel zahvaliti in vam želiti vse dobro v prihodnje. Najlepša hvala, gospod kolega. Naslednji nagovornica za eno minuto je gospa Smolkova. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Rada bi izrazila, kako cenim delo Evropskega varuha človekovih pravic, ki je krepil preglednost in poštenost v Evropski uniji. Njegovo, njegovo delo je izjemno pomembno in prav gotovo ne lahko. Reči moramo, da Evropske ustanove ne lajšajo dela Evropskemu varuhu človekovih pravic. Kot v zadnjih letih se še vedno dogaja, da se veliko pritožb in preiskav nanaša oziroma ne zaključi in da, gre, da se je število pritožb, ki se nanašajo na parlament, podvojilo v zadnjem obdobju. Visoke etične norme in spoštovanje pravic državljanov morajo biti naša prioriteta, še zlasti glede na to, da vsi vemo, da so pred nami k malu tudi volitve, ko bomo znova prosili o državljanom, da nam izkažajo podporo in zaupanje. Rada bi izrazila tudi spoštovanje in eh, eh, hvaležnost za to, da ste objavili Evropski kodeks ravnanja. Mislim, da bo to povečalo preglednost in pošteno zdelovanje evropskih ustanov. Hvala. Najlepša hvala, gospa kolegica to so bili govorniki, ki so se priglasili k postopku Catch the Eyes, zdaj prehajamo brez omahovanja znova eh, na gospod komisar Koredin, ki bo spregovorila v imenu komisije. Gospod predsedojoči, 24 let eh, sem že tukaj med vami, 10 let sem bila poslanka, 14 let pa sedaj upravljam službo komisarke in lahko vam povem, da še kaj takega nikoli nisem uh, videla, da bi se iz vseh klopi vsi strinjali, da gre, za, uh, komis, uh, da gre Evropskemu varuhu človekovih pravic in njegovi ekipi čestitati. Uh, in to je nekaj izjemnega, kot je bilo izjemno tudi vaše preteklo delo, gospod varuh. Pravzaprav nimam temu česa dodati, razen da odgovorim na eno od vprašanj, oziroma na vpraš edino vprašanje, ki je bilo naslovljeno name. Seveda ima komisija vedno možnost, da bolje izvaja svoje administrativne postopke. Hvaležni smo za uh, komentarje gospoda ombudsmana, poslušamo ga, poskušamo njegove nasvete tudi uresničiti v praksi in to bomo uh, počeli tudi v nadalje in ob tem seveda upoštevali predloge seveda bomo še naprej s, uh, gojili ta pristop sodelovanja, tudi ko bomo uh, sodelovali z naslednjo varuhinjo za človekove pravice. Kar zadeva predpise dobrega upravljanja, komisija je v predlogu. An, uh, je sedaj sprožila analizo evropskega prava na tem področju, da bi ugotovila, ali so pokrita vsa področja ali ne. Vsa področja namreč, ki se nanašajo na dobro upravljanje. Na podlagi te vaje bo potem komisija odločila, ali obstaja resnična potreba za uredo na podlagi 298. člena. Če ta razlog obstaja, bomo to uredbo pripravili. Vendar le, če uh, za to obstaja potreba in če bo iz študije razvidno, da vsa področja niso bila pokrita. Tako da ima komisija pozitiven pristop k temu delu in smo pripravljeni to tudi izvesti. Da pa bi dosegli celovito preglednost, bi želela parlamentu pojasniti tudi, da to vrstne uredbe ne moremo izkoristiti za določanje predpisov, ki izhajajo iz drugih eh, članov pogodbe, ne 298. člena, um, dostop do dokumentov in uh, dostop do dokumentov, ki se nanašajo na finančno uredbo. Torej, tukaj govorimo zgolj o dobrem upravljanju in ostali problemi morajo biti rešeni na drugih frontah. In iz um, telesne govorice varuha človekovih pravic uh, sem razbrala, da se strinja s tem pristopom. Sicer pa mislim, da močn, močen urad Evropskega varuha človekovih pravic koristi vsem ustanovam in zelo sem vam znova hvaležna, da ste ta urad utelešali v takšni meri. Herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospa komisarka. In sedaj si dovoljujem, da se pridružim tej uh, hvali, ki so jo izrazile vse politične skupine do dela gospoda Diamandurusa. To kaže, kako pomembna in neobhodno potrebna je ta uh, vloga, ta položaj in kako odlično ste ta položaj opravljali. Tudi zelo sem uh, vesel in se zahvaljujem za vse dobre želje, ki so bile izražene meni osebno. Ker pa to danes ne igra vloge, ampak eh, se tukaj, eh, smo se tukaj zbrali zato, da počastimo odlično delo Evropskega varuha človekovih pravic, bi želel dati prav njemu znova besedo. Hvala, gospod predsedojoči. Dovolite, da znova rečem, da delim vse izraze hvaležnosti, ki ste, jo, uh, ki ste jih danes podali. Tako da sem res vesel, da sem se lahko danes vrnil med vas. Dovolite še nekaj pripomp, najprej vsebinskih, potem pa bom zaključil z odzivom na to, kar ste povedali o ustanovi varuha človekovih pravic in o mojem odhodu. Kar zadeva vsebino komentarjev, bi izpostavil le nekaj stvari. Resnično sem hvaležen gospi Reding, da je parlament obvestila o tem, da bo komisija temeljito preučila možnost, da nadaljuje svojim delom v smeri sprejetja tega, kar bi v končni fazi bil zakon o administrativni reformi Evropske unije na podlagi 298. člena. Mislim, da so to odlične novice svoji naslednici bom prepustil sodelovanje z vami, tako vam bo ona lahko svetovala, kako bi se to lahko čim bolje pripravilo. Gospa um, Rednik, mislim, da bodo potem državljani imeli večjo jasnost in ne bo več toliko prehajanja med več strukturami, več kodeksti in več instrumenti, ki urejajo in skušajo urejati dobro administrativno ravnanje. Uh, komisija lahko to eh, v veliki meri poenostavi, kajti iz svojih lastnih izkušenj veste, da poenostavitev še ne pomeni banalnosti, temveč jasnost. In če lahko državljanom zagotovite jasnost, jim boste lahko pomagali in resnično upam, da se boste lahko premaknili v to smer. Prav tako pozdravljam eh, vaše eh, pripombe, da krepite odnos na področju okolja. Seveda tukaj upoštevate tudi um, izboljšave, ki so bile dosežene s posebnim poročilom o širitvi Dunajskega letališča. Torej, hvaležen sem vam in upam, da bo komisija sodelovala tudi z mojo naslednico pri uh, pripravi pomembnih zakonodajnih aktov, ki bodo krepili zmogljivost Unije za to, da državljanom signalizira da počnejo ustanove tisto, kar morajo početi, zato da bi bilo njihove delo boljše gospodu Mirskemu priznavam, da po devetih letih nimam takoj v glavi, kaj je bilo rečenega leta 2004, ampak uh, resnično se ne spomnim, da bi moj urad prijel pritožbo o tej zadevi na nacionalni ravni v Latviji. Morda je šlo za pritožbo, ki je uh, ki so jo predale latvijske oblasti oziroma latvijski organi in zato ta pritožba ni prišla do mene, ampak moj urad je seveda vam na, na voljo, tako da če želite to, te pritožbe predložiti, bomo seveda vam uh, in, uh, lahko podali bolj odgovoren um, odgovor, kot vam ga lahko podam jaz zdaj deset let po tem dogodku. Na koncu preden pridem bolj splošnejšim pripombom, naj se uh, zahvalim gospe Maconi za podporo, ki mi jo je izrazila in za podporo njenega odbora vseh tih letih. Tem, eh, zelo globoko sem uh, hvaležen vam osebno, kot tudi odboru v celoti. Gospod predsedujoči, zelo težko je tukaj biti kaj drugega kot ponižen in uh, um, iskreno, globoko ganjen ob vseh besedah uh, hvale in uh, podpore. Resnično sem iskreno uh, hvaležen, ponižen in posem preplavljen s čustvi o vseh teh uh, besedah zahvale. Skušal bom to zahvalo nekako internalizirati po, uh, in upam, da bo lahko vaš, uh, da bodo vaši organi resnično lahko podpirali tudi mojo naslednico, kajti uh, ta položaj mora imeti to vrstno podporo, potem ko skuša pomagati državljanom in uh, ustanovam promovirati boljšo kulturo. In to je tisto sporočilo, ki vam ga sedaj. Um, Eh, polagam na srce in upam, da boste dali gospe Orali vedeti, kakšno zaupanje ima v tej ustanovi in kakšna huda pričakovanja bodo pravzaprav um, visela nad njo. Nekateri izmed vas ste omenili, da je Urad Evropskega varuha človekovih pravic posebna ustanova. To bi želel počrtati z kratkim sklicem na nekaj, kar je k čemur je Evropski varuh človekovih pravic lahko prispeval s tem, ko je promoviral eh, evropske ustanove. Prejšnji teden sem bil namreč v Turčiji in sem lahko sestal s predsednikom republike, predsednikom vlade in za višjimi ministri, ob tem, ko se je ustanovil uh, urad turškega varuha človekovih pravic. 50 eh, let so ustanavljali ta urad in v zadnjih 15 letih sem sam sodeloval pri teh prizadevanjih. Takrat sem gospodu Ardoganu in gospodu Gülu in ministrom lahko dejal, da je varuh človekovih pravic res zelo posebna institucija. To, kar je posebnega njenje, je, da ima obveznost povedati resnico oblastem. Torej, predsedniku vlade in predsedniku uh, Eh, eh, republike, je treba povedati stvari, ki jim veliko krat ne bodo povšeči, vendar pa je to del dialoga, ki je del demokracije in ki vključuje prav tako kritic, kritiko in dialog. In prav zaradi tega sem hvaležen tudi vam. Hvala. Zadnja pripomba temelji na negotovih temeljih. Veliko krat sem se posvetoval z jezikoslovci in z eh, organi, zlasti v skandinavskih državah in vedno znova so mi povedali, da na švedskem in na Islandiji pojem ombudsman ne implicira spola. Torej, eh, sedaj glavna uh, uh, eh, varuhinje človekovih pravic na švedskem, sama sebi pravi ombudsman. Sedaj ne bom uh, seveda govoril parlamentu ali komu drugemu, kako naj na, um, naslavljajo gospod Uralje. Niti ne bom svetoval njej. Rad bi vam samo podal rezultat poglobljene raziskave o to temo, potem pa se boste seveda sami in gospa Uralje odločili, kakšna bi bila ustrezna oblika naslavljanja moje naslednice. Upam, da se boste ognili temu, kar se je zgodilo na drugi strani Atlantika, kjer se je sedaj beseda oziroma uh, um, um, samostalnik pretvoril v glagol, kjer torej ombudsman sedaj ombucira. Torej, z globoko hvaležnostjo sem van za vse, kar ste mi uh, pomagali storiti v desetih letih in za vso hvalo, ki sem jo danes slišal. Hvala lepa in res podprite gospod Orali, podprite gospod Mršoj uh, in, drug, in odbor za peticije in s tem pomagajte državljanom. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod varuh človekovih pravic. Naslednji dobi besedo poročevalec gospod Zalavrako za dve minuti in rad bi uh, opomnil samo na to, da uh, smo zaradi tega, ker spoštujemo to, točno, to točko na dnevnem redu, bili nekoliko bolj do, tolerantni do dodeljenega časa, ampak sedaj imam resnično nalogo, da pri prihodnih priglasitvah besedah ustrajam pri tem, da se držite odmerjenega časa. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava danes dopovdne mi omogoča, da strnem razpravo zelo enostavno in v bistvu je Evropski parlament izrazil svojo priznanje varuhu, Evropskemu varuhu za izpolnitev njegovih nalog. Ta institucija varuha ni uh, pravna institucija, vendar eh, pravzaprav to pomeni, da eh, vsaka odločitev varuha človekovih pravic ni zavezujoča, kar samo oteži delo, kar pomeni, da je potrebno zgraditi institucijo okrog osebnosti varuha in ravno zato je bila ta institucija tako uspešna. In državljani, ko uporabljajo institucijo z vidika zagotavljanja dobrih pogojev, ko vemo, da vse to ni mogoče, če državljani ne uživajo pravičnega ravnanja. In to je tisto, kar je tako pomembno. In pogosto eh, obstajajo tudi različni izgovori, največ pritožb naprimer je na slabo upravljanje. Vendar tu, so tu najrazličnejše ravni, ne le v Evropi, ampak vse posod po svetu. Tu gre za pozive k pravičnemu obravnavanju državljanov in vse to postaja vse intenzivnejše. Uh, pogosto se krši temeljne pravice državljanov in kot je komisarka rekla, je to zelo pomembno. Zato naj sklenem in eh, seveda bom upošteval vso, vso izraženo podporo v svojem poročilu. Hvala lepa. Hvala, s tem je razprava k tej točki na dnevnem redu zaključena, glasovanje pa bo potekalo ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu. Tu je poročilo gospoda Hendla o čez.